Predsednik je od sveta dobil dve mnenji v prvi obravnavi. Najprej gre za uredbo o posredovanju podatkov pri finančnih transakcijah in drugič za direktivo o preprečevanju uporabe finančnega sistema v namen pranja denarja in finančne, financiranja terorizma. To bo objavljeno v zapisniku, trimesečni rok pa se začne jutri 1. maja 2015, v tem času se lahko parlament izrazi na to temo. Naslednja točka na našem dnevnem redu pa je izredna razprava o smrtni kazni v Indoneziji. Naj vas opozorim,